mi eh, predsedniki na odboru predsednikov sporočili, da odbor za mednarodno trgovino nima pripomp na delegiran akt. In zato je priporočilo potrjeno, če nobena politična skupina ali 40 eh, poslancov v roku 24 eh, ur ne mm, izreče nasprotovanja temu priporočilu. Če je temu tako, bo to priporočilo potrjeno podano na glasovanje. Vsebino pa najdete na spletni strani. Odbor za transport je v skrbi.